Dzień dobry, witam państwa. Rozumiem, że mamy wszyscy karty do głosowania. Dobar dan, gospod in gospodje. Upam, da imamo vsi seboj glasovalne kartice. No, začnimo s prvo točko dnevnega reda. Če nimate nobenih komentarjev v zvezi z dnevnim redom, potem velja, da je dnevni red sprejet. Potem druga točka. Današnje zasedanje se prenaša po spletu. V 20 jezikov se tolmači, razen v češčino, malteščino, slovačino in irščino. Na povabilo gospe Hojbuh imamo danes eh, še filmsko ekipo eh, tukaj med nami, ki snema dokumentarni film. tukaj so tudi novinari za gospoda Denanuja. Tretja točka. Zapisnik prejšnjih zasedanj eh, od 20. Eh, marca do, 12. marca do 20. marca, pa od 12. aprila do 24. aprila Torej, postopek je tak, če ni nobenih ugovorov, velja, da so vsi ti zapisniki sprejeti oziroma potrjeni. Tako, zdaj pa pridemo do glasovanja. Četrta točka. Integrirana statistika na ravni kmetij. Gospa Gabriela Zoana je poročevalka gre za rezultat eh, medinstitucionalnega dogovarjanja. Gospa poročevalka je na zadnjem zasedanju že podala par informacij, povedala je, da je prišlo do sklenitve soglasja eh, s svetom v zvezi z novo uredbo o integrirani statistiki na ravni kmetij. Imeli smo ti tri trialoge. 11. aprila 2018 eh, je potekal zadnji, tudi Koreper je eh, sprejel svoje stališče, tako da danes mi glasujemo o dogovorjenem besedilu, ki ste ga tudi dobili. Glasovali bomo enotno o celotnem uh, sporazumu. Gospa poročevalka, želite kaj dodati? Ja, Po zadnjem sestanku smo imeli še en trialog, skupaj smo imeli ti tri trialoge, na koncu smo uspeli, dosegli dogovor, tako da se vsem zahvaljujem za uh, prizadevanja. Glejmo naprej, začnimo z glasovanjem. Ah, ok, v takim razie przechodzimy do głosowania. Dobro, potem pa glasujmo. Odpiram glasovanje. Začenjamo. Če všichni zagosovali? Ste vsi glasovali? Še trenutek počakam, kajti to je prvo glasovanje, zato dajemo poslancem nekoliko več časa je vse v redu glede strukture oziroma sestave političnih skupin. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospa poročevalka. Najobširnejšega. Tako, zdaj pa pridemo do naslednjega poročila. Tukaj bo glasovanje nekoliko bolj obsežno, gre za prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva. kot veste, gre pri tem poročilu za odziv na sporočilo komisije na isto tematiko. Uspelo nam je pripraviti tole poročilo o pravem času, hitro, tako da se lahko o njem eh, glasuje na plenarnem zasedanju, še preden bo sprejet zakonodajni predlog oziroma več zakonodajnih predlogov, preden bodo pripravljeni konec maja oziroma začetek Eh, junija naj bi, bi bili pripravljeni ti zakonodajni akti, tako da smo mi svojo vlogo odigrali tako, kot je treba. Sodelovali so uh, različni odbori, uh, Deve, Inta, Kont. Gospod Orfman pa je bil poročevalec. Seveda, k malu se bomo lahko zahvalili za vse skupaj, zdaj pa najprej besedo dobi poročevalec. Hvala lepa, gospod predsednik, kot ste že omenili. Tole poročilo smo pripravili v kratkem časovnem obdobju. Cilj je bil, da pripravimo uh, besedilo pred, uh, pre, pred sprejetjem zakonodajnih aktov. In eh, upam, da nam bo tudi uspelo, da maja na plenarnem zasedanju v Štrasboru tudi dokončno glasujemo o tem besedilu. Delo je bilo uh, dobro zasnovano, delali smo konstruktivno, uh, dobro smo sodelovali s poročevalci v senci. Hvala lepa vsem. Uh, um, mnenjem, če ne bi delovali tako konstruktivno, potem ne bi mogli v tako kratkem časovnem obdobju pripraviti poročila. Tako da se zahvaljujem sodel sodelavcem, pa tudi sekretarjatu. V zadnjem mesecu je bilo delo, v zadnjih mesecih je bilo delo zelo intenzivno. Thank you. Gospod Des se je oglasil. Hvala lepa za opravljeno delo. Zahvaljujem se poročevalcem v senci, vsem sodelovcem. Hvala lepa za o, konstruktivno delo. Hvala, da ste se držali tudi rokov. Imam pa prošnjo v zvezi o, s predlogom spremembe 756. Prosili bi, da se o tem o, glasuje ločeno. gre za kompromis, menim, da je ta uh, predlog spremembe še naprej zelo relevanten in bi želeli, da se o tem e, glasuje ločeno. Köszönöm szépen a szót, én is e, köszönöm a munkáját Herbert Dorfmannak is. Gospod Erdos, hvala lepa. Gospod predsednik, zahvaljujem se uh, poročevalcu, poročevalcem v senci in podobno kot, pri, gosp, kot je povedal že gospod Des, uh, bi želeli, da se predlog spremembe 429 izuzame iz besedila. Gre za um, namakanje. Predlog spremembe 429 je predlog, eh, ki so ga gospod Dorfman, Des in še nekateri drugi predlagali. Torej, za nas je to zelo eh, pomemben predlog spremembe. Torej, želeli bi, da glasujemo o predlogu spremembe 429. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais à mon tour. Euh... Hvala, želim se tudi zahvaliti gospodu Dorfmanu za kakovost tega dela in želim se pridružiti predlogu eh, gospoda Desa. Eh, treba je vprašati kolege iz komisije. Um, glede um, reforme v celoti, ki je pred nami, torej, um, Evropska komisija je um, še ni, predla, eh, še ni po, podala eh, zakonodajnega predloga in mi bomo glasovali o tem poročilu eh, že prej. In ne vem, ali je to eh, res eh, v redu. In mislim, da je treba na vsak način zagotoviti, da se spoštuje, bolj resno spoštuje delo eh, parlamenta.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 političnim eh, skupinam se ni treba izraziti, to so zdaj eh, formalnosti. No, vsaj sam mislim, da gre tukaj za formalnost. Gre torej za postopkovna vprašanja. No, ampak eh, lahko pa izrazite svoje zahvale. Mislim, da je jasno, da se lahko vsi prisrčno zahvalimo gospodu Dorfmanu. Če želite kaj dodati v zvezi s postopkom, se lahko oglasite. Gospod Vajs, želite spregovoriti o samem glasovanju? Ja, tudi sam bi se zahvalil gospodu uh, Dorfmanu in pa poročevalcem v senci. Ja, gospod Agnew, vam lahko kako pomagam? Na podlagi argumentov je potekala razprava, ne pa na podlagi ideologiji. Seveda, gospod Des, mnogi eh, zeleni predlogi eh, so še vedno tukaj. Ne vem, skeptičen sem glede tega, ali naj bi zdaj to odpirali. Bolje je, da ostanemo pri kompromisnih predlogih in pa da se držimo postopka, kot je predlagan. Očevi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 Mislim, da tukaj nimamo zadostne uravnoteženosti glede uh, dodatnih sredstev za proizvodnjo. Ali gre tukaj za neke vrste iluzijo, da se izravnajo ti dodatki, ampak dejansko pa bodo uh, države iz Srednje in Skorne Evrope še naprej v zapostavljenem položaju. Mislim, da se skupaj ni mogoče realizirati. Seveda tukaj so še naravne danosti, naravni pogoji, natural conditions, potem so tukaj še proizvodni stroški, production costs. Tako da mislim, da potrebujemo eh, izravnavo pri plačilih. To je nujno, ne da bi uh, to s čimrkoli pogojevali kajti sicer bodo kmetje iz Srednje Evrope še naprej zapostavljeni. Tako recimo polski kmet nikoli ne bo dobil e, enaka plačila kot kmetje recimo znotraj Nemčije. Poročilo nasplošno pa pozitivno ocenjujem, ampak tega le, kar smo omenili, pa ne morem podpreti. Gospod Dorfman, prosim vas, da še vi kaj poveste glede ločenega glasovanja. Gospa Aguilera je še na vrsti. Eh, Želela sem dodati, da smo imeli zelo malo časa na voljo. Delali smo eh, precej, samo par tednov je bilo na voljo. In eh, veliko je bilo tudi žrtev, da smo sploh prišli do teh uh, dogovorov. Težko zdaj karkoli spremenjamo. Glasujmo o, o tem glasovalnem seznamu, kot je. Kajti težko bi bilo zdaj izločiti posamične predloge sprememb. Kajti, če začnemo s tem, potem uh, odpremo vse skupaj na novo. Če kompromisnega predloga ne uh, podprete, ga pač ne podprete. No, gospod Dorfman, izvolite, vam dam priložnost, da, še, da se še enkrat oglasite. No, načeloma nimam nič proti temu, če o teh dveh točkah glasujemo ločeno. No, ampak mogoče eh, se kolegi eh, strinjajo, da bi mogoče lažje, če bi na plenarnem zasedanju glasovali o tem. mogoče bi bilo tako bolje, kot pa da zdaj tukaj v zadnjem trenutku uh, o tem glasujemo in spreminjamo stvari. Že pan poseł desvisofuje e, svojo zgušalno popravke, pan poseł. Takole sem razumel. Gospod Des, kot sem razumel, umika svoj predlog. Gospod Erdos, tudi? Imate še kakšne nadaljne komentarje? Ne, tudi gospod Dorfman jih nima.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 ELS vas dobro vidim, potem moram pogledati še drugot po dvorani, da dobim pregled. Eh, najprej gospod E, kdo je za? Proti? Preverjamo elektronsko. Odpiram glasovanje. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem sprememba dve. Kdo je za? Sprejeto. Tri. Kdo je za? Sprejeto. Štiri. Za. Proti. Tole preverjamo. Začenjamo glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. Številka pet. Kdo je za? Proti. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, za gospod Ribeiro, številka šest. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zdaj pa NV, predlogi spremembe NV. E, za, sprejeto. Potem deset, osem, osem to ustreza tudi predlogu spremembe NB. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko? Dobro, preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10 za. Hvala sprejeto. Sledi predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 11 za. Proti. Mislim, da je sprejeto, ampak preverili bomo elektronsko. Začetek glasovanja glede predloga spremembe 11. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, zavrnjeno. 12. Ustreza Envi 9. To je za. Sprejeto. Hvala. Štirinajst. Kdo je za? Sprejeto. 15 in 16. Kdo je za? Sprejeto. Potem 17 in 22 za? Sprejeto. 18 za? Sprejeto. 19 za? Sprejeto. 20. Kdo je proti? Preverjamo elektronsko 19. Začenjamo glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom večine. 20. Kdo je za? Sprejeto. 21. Za? Sprejeto. 23. Ne, 21. Preverjamo elektronsko. Začenjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom večine. Triindvajset. Kdo je za? Sprejeto. Štiriindvajset za? Sprejeto. Petindvajset za? Sprejeto. 26, kdo je za? Proti? Preverjamo. Glasujemo v zvezi s 26. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. 27 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 28 za, proti, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko. Začete glasovanje. Konec. Zavrnjeno. Številka 31. Kdo je za? sprejeto. 32 za. Sprejeto. Preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 32 začete glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprememb, predlogi sprememb 33, 34, 38 za. Sprejeto. Potem 37. Kdo je za? Sprejeto. 39 in 40 za. Sprejeto. 41 za. Proti. Zavrnjeno. 42 za. Proti. Preverjamo elektronsko. Začenjamo glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 43 za, proti, zavrnjeno. 44 za, proti, zavrnjeno. NV7 za, proti, zavrnjeno. NV8 za, proti, zavrnjeno. Preverjamo. NV8 začete glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Envi 14 za, sprejeto. Envi 15 za, sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 350 za, proti, zavrnjeno. Potem kompromis 1 glasujemo elektronsko začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. No, 351 tako postane brezpredmeten. Gremo naprej. 369. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Envi ena za. Sprejeto. 370 za. Proti? Zavrnjeno. 371. Za. Proti? Zavrnjeno. 372. Ne, najprej preverjamo 371. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 372 za. Sprejeto. Kompromis 2. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pridemo do predloga spremembe 375. Kdo je za? Sprejeto. DV5. Kdo je za? proti, zavrnjeno. DV6 za, proti, zavrnjeno. To bi želeli preveriti. Dobro, glasujemo elektronsko. DV6, začetek glasovanja, konec glasovanja. Deve 7 za, proti zavrnjeno. Kompromis 3. Začete glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 386 gospoda Egnjo, kdo je za, kdo je proti, zavrnjeno. 387 za, proti, zavrnjeno. Tristo šestindevetdeset za, proti zavrnjeno. Tristo sedemindevetdeset. Kdo je za, proti? Preverjamo elektronsko začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo v bloku kompromisi 4, 5, 6 in 7. Kdo je za? Oziroma začete glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi 422 to je skoraj da dve strani naprej v našem glasovalnem seznamu. 422. Gospa Petir je predlagala. Kdo je za? Kdo je proti? Preverjamo elektronsko. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. NV 42 za, proti, preverjamo elektronsko začetek glasovanja. Konec. Zavrnjeno. 432. Kdo je za? Sprejeto. Kompromis 8. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Začete glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 458. Gospoda Vajca, kdo je za, kdo je proti, zavrnjeno. 459 za, sprejeto. 463 gospe Magines. Kdo je za? Sprejeto. 464 za, proti, zavrnjeno. Zelo mi je žal za tole. 465, kdo je za? kdo je proti. Sprejeto. No, ampak vseeno bi uh, svetoval, da preberete 465 še enkrat. Zdaj ste tako glasovali, uh, ker je tako povedal gospo, uh, poročevalcu Senci 400. 65 je torej sprejeto, 466 tudi, zdaj pa 468. Kdo je za? Proti? Preverjamo elektronsko. Začetek glasovanja. Levica se je razdelila, tako zgleda. Zavrnjeno. 469 zdaj imate priložnost, da se izboljšate, kdo je za sprejeto. Zelo lepo, hvala lepa. 471 za. Hvala sprejeto. Vam oprostim za tisto prej. 64 envi. Kdo je za? Sprejeto. 473 za. Proti. Zavrnjeno. 34 NV za, sprejeto. 474 za, sprejeto. 475 za, sprejeto. 476 za, proti, zavrnjeno. Zdaj. Uh, Bač 4 zavrnjeno, zdaj pa kompromis 10, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 481 za, proti, zavrnjeno. 482 za, proti, zavrnjeno. Tole preverjamo elektronsko. Začetek glasovanja 482. Konec glasovanja. Sprejeto. 483 za. Sprejeto. 484 za. Proti. Zavrnjeno. 486 za. Proti. Tole preverjamo elektronsko. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 487 za, sprejeto. 488 za, proti, zavrnjeno. 489 za, proti, zavrnjeno. Tole preverjamo elektronsko. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 11. Začetek glasovanja. Konec. Sprejeto. Gremo naprej. 504. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 505. Za. Sprejeto. 507. Za. Ne. Najprej bomo preverili 505. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Petsto sedem. Kdo je za? Sprejeto. Petsto osem za? Sprejeto. En dve triinšestdeset za? Sprejeto. Petsto devet za? Proti? Preverjamo začetek glasovanja za petsto devet za konec glasovanja. Zavrnjeno. 510 za, proti, zavrnjeno. 512 za, sprejeto. 513 za, proti, zavrnjeno. 514 za, sprejeto. 515 za, proti zavrnjeno. 516 za proti zavrnjeno. Kompromis 12. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Pravki 540. 540 za. Proti, zavrnjeno. 598 za, proti, zavrnjeno. 500. Ne. Dibe 19 za, proti, zavrnjeno. 542 za, sprejeto. 543 za, sprejeto. 548 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 13, glasujemo. moramo uh, kljub temu še glasovati o 551. Kdo je za? Proti? To bomo preverili. 551 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromis 13. Gospod Agnew ima pripombo gospod eh, predsedujoči, moj eh, glasovalni, glasovalna naprava ne deluje. No, no. no, no it's a Brexit. Ah! That's my point. I can't wait.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 proti. Bomo preverili začetek glasovanja. Nisem videl, kako je glasoval gospod Vajc. Sedaj pa je glasovanje zaključeno in ta predlog je sprejet. 578 za, sprejeto. 579 za, torej, eh, torej, eh, jaz slišim eh, tolmača, ki vedno govori 400 in nekaj, namesto 500 in to me malo, to je stvar je zmedo. petsto devetinsedemdeset za proti sprejeto ampak to bomo preverili 579. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. 583 za, sprijeto. 584 za, sprijeto. 585 za, sprijeto. 586 za, sprijeto. 589 za, proti zavrnjeno, 591 za, sprijeto, 592 za, eh, proti zavrnjeno, 593 za, proti. To bomo preverili 593. Eh, Začeti glasovanje. Za mikrofon, gospodin konec glasovanja. Sedaj pa 595 za, sprijeto, 599 za, proti, to bomo preverili začetek glasovanja. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 14 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. In nadaljujemo 633. Torej, to je čas. Eh, dve, tri strani po glasovalnem seznamu tako hitreje napredujemo. 633 za, proti bomo elektronsko preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 637 za, proti, zavrnjeno. 634 za, proti, zavrnjeno. 636 za, proti. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja.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 658 za proti zavrnjeno, 659 za proti zavrnjeno, 659 bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 660 za sprejeto. 661 za, proti zavrnjeno. 662 za, proti zavrnjeno. Kompromis 16 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. In nadaljujemo s, s predlogom spremembe 688. Za sprejeto. 695 za 688 smo pravkar sprejeli. 695 smo tudi sprejeli. o 695 se ne glasuje, 689 na drugi strani je to gospin, predlog gospin Neuhl. 689 za. Z mikrofonom prosim, če želite kaj povedati. 691 je po mojem seznamu naslednji predlog spremembe. Glasovali smo o 687, to je bilo sprejeto in potem piše, če je to sprejeto, nadaljujemo pri 689. Zato gremo na naslednjo stran in glasujemo o 689 o predlogu gospin Neuchl. Torej, med drugim glasujemo sedaj o vašem predlogu. Kdo je za 689? To bomo preverili. Glasujemo. Zame, zamekam. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ne. 690 za, proti zavrnjeno. Šesto štiriindevetdeset gospoda Dorfmana za, šesto osemindevetdeset za, sprejeto. Sedemsto za, sprejeto. Sedemsto pet za, proti, zavrnjeno. Sedemsto šest za, proti, zavrnjeno. 711 za, proti, zavrnjeno. 712 za, 711 želite preveriti, dobro bomo preverili začetek glasovanja. Zamekam. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom več. 712 eh, za, sprejeto. 713 za, proti. Tudi to moramo preveriti, glasujemo. 713. Konec glasovanja. Sprejeto. 714 za, proti bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 716. Za, proti. Glasujemo. Elektronsko 716. Konec glasovanja. zavrnjeno. 717 za, proti, zavrnjeno. 718 za, sprejeto. 719 za, proti, zavrnjeno. Ampak to bomo tudi bolje še elektronsko preverili. 719 konec glasovanja. Sedemsto dvajset za, proti zavrnjeno. Sedemsto enaindvajset za, proti zavrnjeno. Sedemsto dvaindvajset za, proti zavrnjeno. Kompromis 17. Glasujemo. Sprijeto. 755 za, proti zabrnjeno. 760 za, proti zabrnjeno. 763, za, proti, zavrnjeno. 758, za, 758, za, proti, to bomo elektronsko preverili. Gospa Aguilera ni dvignila roke, preverjamo 758 zdaj je prepozno. Konec glasovanja. Sprijeto. 759 za. Sprijeto. Kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa glasujemo o kompromisu 19. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprijeto. 838. To je dve strani naprej. 838, gospod Petir, sprijeto. 839. 839 za. Sprejeto. 844 za. Sprejeto. 852 za. Sprejeto. Gospod Buda ni glasoval. 854 za. Proti zavrnjeno. 855 za, pr, sprijeto. 857 in 858 za, proti, zabrnjeno. Osemsto šestdeset za, proti. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 865 za, proti, zavrnjeno. 868 za, sprejeto, 871 za sprejeto, 875 za sprejeto, 876 za sprejeto. Kompromis 20 glasujemo. Sprijeto. In sedaj predlog spremembe 202. 902. 902. 902 za. Prv, kdo je za? 902 proti. Zgleda, da je tu napaka, kajti pri ELS je, piše še plus, ampak to je, to je zdaj zavrnjeno oziroma bomo prebirili 902. Začeti glasovanja. Konec glasovanja. Imam pričo, da pri meni piše plus. To sem dobil od ELS, od eh, politične skupine ELS, ta glasovalni seznam.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 sprejeto, 918 za sprejeto, 921 za proti zavrnjeno. 923 za sprejeto, 924 za proti, to pa bomo preverili zavrnjeno, zgledal, da je bilo zavrnjeno, ampak kljub temu bomo to elektronsko preverili. Konec glasovanja. Zabrnjeno. To je bil predlog spremembe levice. Ampak levica zdaj sploh ni glasovala za.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 914, gospoda Desa, gospoda Jara in tako naprej. 914 manjka na seznamu. E, predlog spremembe gospoda Desa, gospoda Jara. Kdo je za? Sprijeto. 914 je to bilo. Oziroma nekateri želijo preveriti. 914. Glasujemo elektronsko konec glasovanja. Sprijeto. Um, to gre za tehnično napako, da ta predlog spremembe ni bil na seznamu, zato sem tudi jasno povedal, čigav je ta predlog spremembe. Um, če lahko bi vprašali tudi, Po vsebini tega predloga gospod Egno trikrat sem rekel, da to ne piše na glasovalnem seznamu, da se je pripetila tehnična napaka in jasno sem tudi rekel, kdo je uložil ta predlog spremembe. Trikrat sem to ponovil in vi bi lahko postavili vprašanja. Jaz sicer sem si. Uh, um, se, se, se seznanil z vašo pripombo, vendar bilo je potrebno ravnati tako, kot smo ravnali. Kompromis 21 in 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 959. 959, to je tri strani um, naprej. To je tudi predlog med drugim gospoda Desa, kdo je za ta predlog. 959 za proti. Sprejeto. Želite, da preverimo? Gospa Aguilera želi, da se to elektronsko preveri. Dobro, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja.

kaj pa bi radi preverili? 981 je eh, ta predlog je bil sprejet. 1012 za. Sprejeto. Kompromis 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Przechodzimy do poprawki 1004. Za. Proti. Bomo preverili. 1004 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. tisoč. Za, proti, zavrnjeno. 999 za, sprejeto. tisoč devet gospoda Hojslinga zavrnjeno in vi šestnajst za sprejeto. Potem sledi tisoč deset gospoda Vajca za proti. To je treba preveriti elektronsko glasovanje. 1010. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tisoč enajst za proti. Zavrnjeno. Tisoč trinajst za sprijeto. Tisoč štirinajst za sprejeta. Tisoč osemnajst za. Sprejeto. Kompromis 24. Glasujemo. Konec glasovanja. In naslednji predlog je 1047. 1047 za sprejeto. 1058 za, sprejeto. 56, eh, ta predlog je brezpredmeten, 549 sprejeto, 1048 za, sprejeto. 1049 za sprejeto, 1053 za sprejeto, 1055 za sprejeto, 1059 za sprejeto, 1061 za proti. To bomo preverili elektronsko. Začetek glasovanja 1061. prepozno ste glasovali, sedaj pa je glasovanje eh, končano in eh, predlog je sprejet, sprejet 1063 za, eh, proti, zavrnjeno 1075 sprejeto. To je 1066 za, proti, to bomo preverili. Glasujemo 1066. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1067 za, sprejeto. 1070 za, sprejeto. 1072 za, sprejeto. 1074 za sprejeto. 1079 za zavrnjeno, proti zavrnjeno, 1080 za proti zavrnjeno, 1081 za proti. To bomo elektronsko preverili 1081 konec glasovanja. Sprejeto. 1082 za, proti zavrnjeno. 1083 in 84 za, proti zavrnjeno. Sedaj pa kompromis 25 in kompromis 26 glasujemo elektronsko. sprejeto 1098. Torej, kompromis je bil sprejet 1098 za, proti. To je treba elektronsko prebiriti začetek glasovanja 1098. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1101 za, proti zavrnjeno. Nočete bonov za živila, očitno 1108, eh, sprejeto 1109, sprejeto 1116 za proti sprejeto. Kompromis 27, glasujemo. Sprejeto 1160, 1160, predlog gospoda Vajca za proti zavrnjeno, 1150 za sprejeto, 1154 in NB60 za sprejeto, NB61 za sprejeto, 1155 sprejeto. Kompromis 28-29-30 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 1190 za sprijeto. 1190 bomo elektronsko preverili. Glasujemo. 1190. Konec glasovanja. Oziroma glasujemo. Sedaj pa v sklopu o kompromisih 31 in 32 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 1211. Predlog spremembe gospoda Vajca. 1217 predlog gospoda Vajca za sprejeto. Konec glasovanja. Nadaljujemo s 1227. 1227 za sprejeto. Buč 10 za, proti, proračun 10 za, proti zavrnjeno. Konec glasovanja. Sprijeto. 1257. Gospe Hazekamp, kdo je za? Proti 258. Ne, to je brezpredmetno. 1259 za proti zavrnjeno. 914 za proti 160 za proti zavrnjeno. 1261 gospoda Bajca za zavrnjeno in ta ena, sprejeto, db3 za sprejeto, konec glasovanja. sprejeto z enim glasom več, kot jih je bilo proti. Debe 12 za proti. konec glasovanja. Um, zavrnjeno 913 za, proti, zavrnjeno. E, proračun 11 za, 165 za, sprejeto. Tisoč dvesto devetinšestdeset za proti zabrnjeno, 1270 za proti zabrnjeno. 1271 za proti, tudi to bomo preverili elektronsko glasovanje 1271. 1272 za, proti sprejeto. 1294 in inta 11 za, proti zavrnjeno. Inta 4 za. Inta 14 za, sprejeto. Inta 15 za, sprejeto. Kompromis 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Za, proti, zavrnjeno. 6089 za. 1289 za, proti, zavrnjeno. 916 za, proti, zavrnjeno. 1291 za, pr sprejeto, deve 18 za, sprejeto, 1292 za, proti, zavrnjeno, 1293 za, proti, zavrnjeno. 1296 za, proti, zavrnjeno, 1298 za, proti, zavrnjeno. 1299 za, proti, zavrnjeno. 1300 za, sprejeto. 1301 za, proti, vzdrž, vzdržani, zavrnjeno. 1302 za, proti, zavrnjeno. 1305 za, proti, zavrnjeno. 1306 za, proti, zavrnjeno. 1307 za, proti, zavrnjeno. 1308 za proti zavrnjeno. Buč 13 za sprejeto, buč 14 za sprejeto in ta 7 za sprejeto. Kompromis 36 lahko glasujete poimensko. Sprejeto. Torej, konec glasovanja, sprejeto. Nadaljujemo za 1319, za proti zavrnjeno. Tisoč tristo štiriindvajset za, proti, zavrnjeno. Tisoč tristo dvaindvajset za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 1323 za. Sprejeto. 1425 za. Sprejeto. Če sem vas čakal, gospa poslanka, da ali ne? Dobro. Sedaj glasujemo o 1325. Gospod Melo, lahko glasujete. Ja, še prej bi morali to povedati. Sedaj pač preverjamo. Konec zasovanja. Ja, tu je zapisan plus vi kažete s palcem gor, torej vse v redu. 1426 za proti zavrnjeno, 1427 za sprejeto, 1428 sprejeto, 1429 za proti zavrnjeno, 1430 za proti zavrnjeno, NV62 sprejeto. Kompromis 37. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. DV8 za, proti zavrnjeno, DV9 za, sprejeto. DV22 za, sprejeto. DV23 za, proti zavrnjeno. DV24 za, proti zavrnjeno. DV25 za, sprejeto. DV27 za sprejeto, DV28 za sprejeto, DV29 za proti zavrnjeno. Kompromis 38 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 864 za proti bomo to preverili elektronsko. Glasujemo o 864. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 39. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 517 za, Gospa Hazenkamp je avtorica za. Sprejeto. Kompromis 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 1297 za, proti. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasovanje v svežnju o kompromisih 41 in 42. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovanje v svežnju o kompromisih 43, 44 in 45. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromis A. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smo imeli 60 za, proti sprejeto, NV1 za, sprejeto, NV I, sedaj pa NVJ za, proti, sprejeto. 76 gospe dela je za, sprejeto. Kompromis B. Lahko glasujete. Konec glasovanja, sprejeto. 77 za, sprejeto. 63 za, sprejeto. Kompromis C. Lahko glasujete. sprejeto. Kompromis D. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 115. Identičen kot 116. Sprejeto. Kompromis E. Lahko glasujete. zakon glasovanja. Sprejeto. 126 gospoda Vajca za, proti, zavrnjeno. 127 za, sprejeto. 130 za, proti, zavrnjeno. 131 za, sprejeto. 132 za, sprejeto. Kompromis F. Lahko glasujete. konec glasovanja. Sprejeto. 134 za, proti. Bomo to preverili, lahko glasujete. Zavrnjeno. 142. Gospoda Vajca za proti je zavrnjeno. 143 in 144. Najprej bomo preverili 142. Glasujete, lahko konec glasovanja. Zavrnjeno. 133 in 144 za, sprejeto. 145 za, sprejeto. 146 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 151 za, proti, zavrnjeno. 152 za, Sprejeto. 154 za, proti. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis G. Lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. 173 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Glasujemo o 173. Konec zasavanja. Zavrneno. To se tudi zgodi envi dvojni v, kdo je za, sprejeto, envi am za, sprejeto, envi an za, proti, zavrnjeno. Preverili bomo envi an. Lahko glasujete, konec glasovanja. Zavrnjeno. 174 za, proti zavrnjeno, 175 za proti zavrnjeno. Kompromis H. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 192 in 194 za proti zavrnjeno. 193 za proti zavrnjeno. Zavrnjeno. 195 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Glasujemo, konec glasovanja. Mislim, da se je gospod Buda zmotil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 199 za, proti. Dejansko bo bolje, če to preverimo elektronsko. Lahko glasujete. Gospa Aguilera je glasovala za predlog spremembe gospe Petir, to je res nenavadno. Zavrnjeno. 201 za, sprejeto. Dvesto dve za, proti, sprejeto, buč de za, proti. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis. Ena, glasujemo, konec glasovanja. Dvesto devetnajst, Androidena notara bela za proti. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 221 za, proti, zavrnjeno. 224 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Konj glasovanja. Zavrnjeno. 225 za, sprejeto. Kompromis J. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 241 za, proti. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. zavrljeno. 246 in 47 za sprejeto, 249 za sprejeto, 250 za sprejeto, 253 za sprejeto. Kompromis k glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 58 za sprejeto, NVT za sprejeto, NVA sprejeto, NVK za sprejeto, 64 za proti sprejeto, 91 za proti zavrnjeno. In vina za proti zavrnjeno, 244 za sprejeto. 245 za proti zavrnjeno. Bomo preverili 245. Nekdo je izrazil željo. Konec zasovanja. NVM je brezpredmeten. oziroma le moramo glasovati. Kdo je za? Sprejeto. Bom ponovil, očitno je bilo vse skupaj prehitro. Envi M. Kdo je za? Sprejeto. 267. Za. Sprejeto. 172. Gospod Artui. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vem že glasovali. Zato ne bomo še enkrat glasovali o tem. Kompromis L. Torej, to je bila napaka na glasovalnem seznamu, za katero se opravičujem. Sedaj glasujemo o kompromisu L, konec glasovanja. Sprejeto. 282 za, sprejeto. 284 za, proti, zavrnjeno. Envi, AF. 304 za, sprejeto. Kompromis N. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis O za, eh, oziroma glasujemo elektronsko. 128 za, sprejeto. Kompromis P, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto kompromis Q. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog so ime 343 in pa NVAJ za proti. Bomo to preverili elektronsko. 343 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. NVAK, kdo je za, sprejeto, 346, gospe Šrajer, za, sprejeto, 347 za, sprejeto, DV1 za, proti. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis R. Glasujemo. Mis. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 95, za proti, zavrnjeno, dveno. Kompromis T lahko glasujete. Konec glasovanja. Kompromis je za proti zavrnjeno, kompromis U, glasujemo. Konec glasovanja. kompromis v, glasujemo. Sedaj pa še končno glasovanje o tako spremenjenem poročilu. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitamo poročevalcu. Naše hvaležnosti pa tudi tega, da delo izredno cenimo. Gospod Dortmund. Ob koncu bi se želel zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila kolega Andrju je na začetku rekel, da nas komisija najemlje resno in mislim, da se daj od nas odvisno, ali nas bo komisija morala vzeti resno ali ne. Ne gre samo za to poštevala potem, se bomo morali mi na to odzvati. Potem bomo morali mi zakonodajne predloge komisije tako spremeniti, kot se nam zdi pomembno. Mislim, da nam je to delno že uspelo s tem poročilom. Na nekaterih področjih smo zelo jasno izražili stališča parlamenta. In uh, zato sem vesatu. Želim se zahvaliti Magi in uh, Magdaleni osebno, kajti opravili sta odlično delo v kratkem takim razie jeszcze raz dziękuję panu posłowi. Jeszcze drug się nie jawił k besedi, za to se še enkrat zahvaljujemo poročevalcu, poročevalcemu Senci. Sedaj pa točka 6 na dnevnem redu, neenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu. Avtor tega v različnih državah članicah. Uh, tako ne gre, to se mora končati. Hvala lepa vsem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Um, kompromis uh, oziroma predlog MB11. Konec glasovanja. Kompromis 3, 4 glasujemo. Konec glasovanja. Preloskujem B36 gospoda Vegasa, kdo je za sprejeto. Kompromis 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Konec glasovanja.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 Bomo to pre... Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem mnenju. En glas proti in en vzdržani glas želi gospod Nek. Bi dobil besedo. Hvala, gospod. Um, Treba se je seveda najprej zahvaliti sekretarijatu in ekipi, ki je organiziralo eh, organizirala to potovanje. Prvo vprašanje se nanaša na dolžino tega obiska, ne na vsebino. Treba analizirati in mislim, da je treba revidirati ta pravila v parlamentu. Ne gre za to, da bi šli zdaj. Eh, Eh, v tako kratkem času, to pač ni možno in to je škoda. Kar zadeva vsebino, mislim, da je bilo to dobro eh, pripravljeno, tako kot smo slišali. V bistvu je šlo tudi za kolektivno ponavljanje um, določenih točk, ki smo jih slišali večkrat. Um, In tudi eh, odgovori na naša vprašanja so bili vedno isti. In eh, to je seveda potem, je človek malo skeptičen. Potem, kar zadeva obliko in povezavo z Merkosurjem, eh, seveda gre za komplicirane vzajemne interese. In treba je ustrezno analizirati te interese, ki jih ima evropska stran in ki jo ima druga stran, naprimer Brazilija. E, predvsem gre tu za območje Matogroso, kjer smo bili. E, e, minister za kmetijstvo e, Brazilije je zelo jasno povedal svoje mnenje. Torej, moramo si predvsem um, se je treba vprašati, kakšen je odnos, naprimer v Braziliji do uh, koruze, do soje, um, tudi do uh, gensko spremenjenih organizmov. Pravzaprav nismo dobili zelo dobrih odgovorov na to. Uh, rekli so, da um, um, proizvajajo gensko spremenjeno koruzo in tudi sojo zato, ker um, se to dobro poda, prodaja tudi v Evropo in zato se moramo tu vprašati, ali je vse v redu. Um, tudi če deforestacija eh, danes eh, ni več tako intenzivna, kot eh, je bila, ampak kljub temu vemo, da se to še nadaljuje, da zaradi tega trpi predvsem revnost, ni več tako intenzivna, kot eh, je bila, ampak kljub temu vemo, da se to še nadaljuje, da zaradi tega trpi predvsem revnejše prebivalstvo. Um, um, Razen tega je pri soji in tako naprej imajo tudi eh, dve um, žetvi na leto. Torej, um, ta vegetalna plat nas seveda zanima. Potem, kar zadeva gobejo meso, um, Mišel Donta um, je tudi že večkrat opozoril na to. Uh, torej, gre za klavnice in za sledljivost. Um, in sicer um, včasih se je zdelo, da ne govorimo o istih zadevah. Uh, gre predvsem za berigo teh eh, mesa, kako eh, zagotoviti to sledljivost, tudi glede na klavnice. Če smo dobro razumeli, eh, torej vprašali smo se, kako oni sami um, sledijo uh, um, meso, kako zagotavljajo sledljivost eh, sami, kaj ti gre predvsem za zakol velikega števila živali na uh, dan. In tu se obračam seveda tudi na generalni direktorat. Um, kaj ti pri nas zadeve potekajo malo drugače. In tam smo videli tudi razlike med nami in med onimi, predvsem kar zadeva uh, um, sledljivost uh, tega gobega mesa. Um, in to je seveda pomembno za naše analize in tudi za eh, trgovinske sporozume, ki smo jih sprijeli s to državo. Eh, torej, na eni strani gre eh, torej, za um, koruzo, za sojo, um, to plat, ki je bila pomembna v pogovorih, na drugi strani pa seveda za meso In eh, tu je treba predvsem paziti na postopke, na katere moramo vidno. Eh, oui. Oui, monsieur le président. Je tenais d'abord à... Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti predvsem um, za to, kako ste. Um, eh, vodili to delegacijo. Torej, vsi poslanci so eh, lahko povedali svoja mnenja in tudi postavljali vprašanja. Kar zadeva eh, dolžino te obiska, se eh, strinjam gospodom Andrejem, če potuješ tako daleč, eh, v bistvu porabiš že dva dni za potovanje in potem tri dni eh, na si tam na kraju samem in mislim, da če bi bilo predvidenih pet dni, bi si. Bijo da ustrez, za ustrezno uh, eh, kvaliteto, pa nisem prepričana. Želela bi. Je pri sklepanju takšnih sporazumov. To je torej ena izmed največjih skrbi, ki jih imam. Druga stvar. Uh, ti izdelki naj bi se sedaj prodajali v Evropi? Proizvajalci na trg, ki bi se nam odprl za Merkosurjem. Potem problematičen je tudi glifosat in pa genetsko spremenjeni organizem. Naprej. To je neka fantazija, ki mislim, da ne bo vzdržala realnosti in če bo res prišlo do tega trgovinskega sporazuma, bo naprej. To je neka fantazija, ki mislim, da ne bo vzdržala realnosti in če bo res prišlo do tega trgovinskega sporazuma, bomo govorili o dveh problemih. O kmetijski reformi, kajti ta velika podjetja, te velike kmetije so odgovorne za to, da številni kmeti v Braziliji um, nimajo tolikšnih, tol, enakega dostopa uh, do zemlišča kot uh, velika kmetijska podjetja. Dobro bi bilo tudi to, če bi se lahko srečali s kakšnimi predstavniki kmetijskih organizacij. Toliko z moje. Trenutno proizvajajo govedino. Hvala lepa, predsednik.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 mi pa smo pač prišli na obisk, ki je bil pripravljen, pripravilo ga je naše veleposlaništvo, pa tudi naša služba za zunanje delovanje. Zato sem vprašal, kakšen pristop imajo v Braziliji. Eh, zanimalo me je, zakaj se nismo pogovarjali z drugimi sektorji ali pa nevladnimi organizacijami, pa ambasador rekel, da enostavno jih niso zaprosili za to. Lahko bi sicer organizirali sestanke z drugimi sektorji, nevladnimi organizatorji, lahko bi iskali še več kmetij, ampak nismo imeli prav dosti časa. Nekako enostranski obisk smo imeli. Tako da na koncu. Uh, niti ena, niti druga stran ni dobila zadosti informacij. Sam sem dobil vtis, da je Brazilija gotovo eden glavnih igralcev na področju kmetijstva na svetovni ravni. Pa ne samo glede kmetijstva, tudi glede raziskav in razvoja imajo gotovo na voljo ustrezne vire. Nismo sicer obiskali njihovega inštituta za raziskave in razvoj, ampak Eh, direktor eh, tega inštituta nam je pripovedoval o napredku, o naložbah v raziskave na področju kmetijstva in podobno. In to je bilo kar impresivno. No, še ena stvar me je presenetila in verjetno bodo presenečeni tudi drugi, eh, so bili presenečeni tudi drugi kolegi. Namreč, minister je rekel, da prostotrgovinski sporazum na področju kmetijstva za nje pravzaprav niti ni tako pomemben. Imajo nekaj težav v zvezi z vinom oziroma z mlečnimi proizvodi. Imajo, tukaj imajo določene interne probleme znotraj Merkosurja. Seveda pa jih eh, zanima tudi govedina v kontekstu eh, trgovinskega sporazuma. Zato bi si želeli doseči sporazum, ki bi bil zadovoljiv za obe strani. Vem, eh, predsednik, vem, da imam na voljo samo dve minuti, ampak več bi želel povedati. Kaj me je najbolj presenetilo, ko so govorili o prostotrgovinskem sporazumu z Evropsko unijo, so se dotaknili različnih sektorjev, ampak pravzaprav niti niso poznali podrobnosti tega eh, prostotrgovinskega sporazuma med EU in Evropsko unijo. Merkosurjem. Vedeli so, da se o tem pogaja, ampak enostavno to zanje ni bilo tako pomembno. Potem so tu še okoljska vprašanja, vprašanja biotske raznolikosti. Brazilija ima zelo močan institut, ki je zelo zavezan zaščiti narave in pa raziskavam seveda pride do nasproti med tistimi, ki ščitijo eh, državni gost in biotsko raznovrstnost in pa med kmetijskim sektorjem. Ampak eh, vedeti morate, da se Brazilija zaveda tega problema, ima ustrezne vire in tudi željo eh, za napredek. Brazilija je dejansko država, ki je odprta za razprave z nami. nekateri naši poslanci so imeli predvsem agres, zelo eh, agresiven odnos. Meni se zdi, da to ni bilo zelo vljudno. Konec koncev smo evropejci in eh, Pogovarjali smo se o različnih stvarih, tudi o terenskem delu, o sodobnem služenstvu, o proizvodnih hrane, o nizkih proizvodnih stroških v Braziliji. Ja, vse to so bile tematike. Pa še korupcija. No, mogoče tukaj pride v igro tudi naša uh, zahodna uh, morala. Tudi pri nas imamo veliko korupcije. Tako da bi morali najprej pomesti pred eh, lastnim pragom, preden začnemo kritizirati druge. Brazilski pravni sistem je mogočen, seveda imajo težave, imajo napake, ampak enako velja tudi za Evropsko unijo. Toliko z moje strani. Želel sem eh, predstaviti še nekoliko drugačno stališče, ki ga danes še nismo izrazili. Hvala lepa. Ja, res ste zelo dolgo govorili. Veliko časa smo že porabili in sledi potem še sestanek koordinatorjev prosim vas, da ste kratki eh, po možnosti, da govorite samo eno minuto. Gospod Dis je že rekel, da ne bo daljši od ene minute. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Peli smo tudi organizacijo za um, donacije in eh, tudi zbiramo veliko denarja za pomoč tem ljudem je naše, naše potovanje stalo 3800 um, evrov. Um, In imeli smo veliko le stroški, ki jih imamo za potovanja eh, kot delegacijo. In vprašal, če bi šel tja, če bi bil tam, um, je uporaba antibiotikov v govedoreji in v resno um, se s tem dela v Braziliji. Gospod Flanagan tudi jaz nisem bil na tej misiji, bil, prebral sem poročilo, in sem prisluhnil temu, kar sem slišal danes. Na Irsk lepo sobo Brez, v Braziliji in ne vem, kako bomo lahko nadaljevali z Merkosurjem potem, ko smo slišali to, kar smo slišali danes. Pokli, pokazali so vam samo lep prostor. Ni možno zagotoviti sledljivost, smo slišali. Če to ni možno, moramo zavrniti, eh, storiti vse uh, in tudi reči vse, kajti Jim Nicholson je rekel, eh, tudi že pred desetimi leti je bilo podobno, da se nič ni spremenilo, to smo slišali. In gospod Nicholson pravi, eh, ne pomeni nobeno korist za kmetovalce. Na Irskem imamo um, smo eh, obiskali različne kmetije v posebnih delih, eh, kjer, je, eh, kjer gre predvsem za njego krajine in tako naprej, kjer imajo veliko.